liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Drage kolegice in kolegi, dame in gospodje, zelo me veseli, da je danes z nami predsednik Izraela Šimon Peres. Veseli me, da nas je obiskal v našem parlamentu v Strasburgu. To nam je v veliko čast, gospod predsednik. Veliko čast nam je, da ste danes prišli k nam, da boste predstavili svoje izkušnje in svoje načrte za prihodnost. Izraelski in evropski državljani so tesno povezani. In z vašim obiskom bi radi ta odnos še utrdili. Imamo tudi tesne gospodarske in politične odnose. Na ta način smo povezani v našem bogatstvu, hkrati pa tudi v boleči zgodovini. Evropska unija in Izrael sta nastala po grozovitih dogodkih druge svetovne vojne in po holokaustu. V Evropi pri nas že 60 let prisegamo, da vojne več ne bo, nikoli več. In ta nikoli več se mi zdi kot nemškemu predsedniku tega parlamenta še tako zelo pomemben. Hkrati pa tudi vsem tukaj v Evropskem parlamentu to je naša najpomembnejša zaveza. Boj proti izključevanju, proti sovraštvu do židov, to je temelj Evropske unije. In to je tudi eden izmed temeljev Evropskega parlamenta. Drage kolegice in kolegi. Pravica Izraela do obstoja pravica izraelskega naroda, da živi v miru, je pravica, o kateri smo v Evropskem parlamentu prepričani. Še posebej jaz kot nemški poslanec. Od našega zadnjega srečanja je minilo že nekaj časa in rad bi rekel, da je prišlo do napredka na Bližnem vzhodu, ampak žal temu ni tako še zmeraj nimamo dobre mirovne pobude. Palestinski narod ima ravno tako kot izraelski narod pravico do obstoja in do življenja v miru. Doch weder das israelische noch das palestinensische. Niti izraelski, niti palestinski narod še nikoli ni živel v miru. ta dva naroda morata živeti v dveh demokratičnih državah, drug ob drugem. Leta 1983 ste, predsednik, v vaši knjigi predstavili novo vizijo oziroma vašo vizijo za prihodnost vaše regije. Pisali ste o Bližnem vzhodu, o spravi in o miru. Številni so takrat menili, da ste naivni. V tem parlamentu pa bi vas označili za pogumnega. Gre namreč za vizionarski pogum. Takšen pogum so imeli tudi očetje Evropske unije. In upamo, da bo Bližnji vzhod nekega dne mirna regija. In zato vas bomo, predsednik Perez, podpirali tudi v prihodnosti. Predsednik Perez, veseli smo, da ste prišli v Evropski parlament. Veselimo se že vašega govora. Thank you. Thank you. Thank you. Predsednik Schulz, spoštovani prijatelji, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani poslanci te velike hiše miru, ki je spremenila zgodovino Evrope in ki odseva prihodnost celotnega sveta. Zahvaljujem se vam za veliko čast, da lahko danes spregovorim tukaj. To je velika priložnost za vse državljane Izraela. Najlepša hvala. Danes sem tukaj in seboj prenašam številne spomine in pa veliko upanja. Spominjam se bolečine preteklosti in z velikim zaupanjem gledam v prihodnost. V Izrael sem se priselil leta 1934, takrat sem bil star 11 let. Leta 1942 je, bilo večino, je bila večina prebivalcev mojega kraja zažganih. Če bi moja družina odlašala z emigracijo v Izrael osem let, potem bi bili izkoreninjeni. Leto pred ustanovitvijo Izraela leta 1947 eh, sem bil zaposlen v Hegeneju. Od takrat je Izrael bil napaden sedemkrat, obstaja pa 65 let. Pred seboj smo imeli le eno izbiro - zmagati ali umreti. Sodeloval sem tudi pri soočanju z še enim sovražnikom, puščavo. Zmagali smo. Puščava je zacvetela. Veliko spominov imam, pa tudi veliko želja. In še naprej želim sanjati. Ne želim se predati. Ljudje se starajo. Sanje pa ne. Mi smo se spremenili, pa tudi Evropa se je spremenila. Prišel sem, da izrazim svoje občudovanje za spremenjeno Evropo. Evropa se je izkopala iz težav po najhujši izmed svetovnih vojn. Ločila se je od svoje preteklosti, ustvarila je novo Evropo. Razdeljeno Evropo tisočih let ste spremenili v združeno Evropo sedanjosti. Vojaška oporišča ste nadomestili z znanstvenimi središči. Evropa, ki je dobro poznala rasizem, nan zdaj gleda kot na zločin. Vem, da se srečujete z gospodarsko krizo, ampak na vašem nebu ni oblakov vojne. Evropska država je uvedla Nobelovo nagrado in sedaj je to Nobelovo nagrado dobila Združena Evropa in prav je tako. Evropa je popravila svoje napake in gradi boljši svet. Evropa šoje za, v našem mnenju sedaj postaja Evropa, ki podpira našo renesanso. Dragi prijatelji, ideja ponovnega rojstva Izraela se je pojavila na evropski zemlji. V zadnjih tisočih letih je več judov živelo v Evropi kot na katerem koli drugem kontinentu. Več judov je bilo torej tudi umorjenih v Evropi v zadnjih stotih letih, kot pa v 2000 letih predtem. Na evropski zemlji smo doživeli najhujšo tragedijo naše zgodovine. Tukaj smo sanjali o nemogočem ponovnem rojstvu Izraela. Šest milijonov, tretjina prebivalcev Izraela je umrlo na evropski zemlji in sicer zaradi stradanja, plina, strelov in ognja. Za njimi je ostal le pepel ne bomo pozabili vaših prizadevanj. Številni so nosili luč, ki je predstavljala žarek upanja v temi. Izrael se je rodil iz pepela ob koncu druge svetovne vojne. Če bi kdo takrat rekel, da bo čez tri leta ustanovljena judovska država, bi ga označili za zaslepenega vizionarja. Ampak ta sen je postal resničnost. Če bi kdo takrat dejal, da se bo v šestih kratkih letih rodila nova združena Evropa brez meja, mirna Evropa, potem bi ga označili za avtorja fikcije. Šest držav je podpisalo Pariško pogodbo in ta unija se je razvila v unijo 27 narodov. Naši odnosi so torej dialog med dvema čudežema, vašim čudežem in našim čudežem. Izrael ima pridružitveni sporazum z Evropo, imamo pa tudi tesne odnose z Evropsko unijo na skoraj da vseh področjih. Prišel sem se vam zahvaliti za vaše prijateljstvo, ki temeli na skupnih vrednotah, na geografski bližini in na dolgi zgodovini. Politično gledano je Izrael zahodna demokracija z sredozemskimi izkušnjami. V verskem pogledu je Izrael zibelka treh glavnih monoteističnih ver. V znanstvenem pogledu je Izrael zelo napreden, tudi če ga ocenjujemo po evropskih merilih. Izrael je majhen in predstavlja le majhen delček bližnjega vzhoda. Njegova zemlja je prej nerodovitna kot rodovitna. To nasplošno velja za zemljo Bližnjega vzhoda. Malo je vode, imamo samo dve jezeri, eno je mrtvo, drugo umira. Imamo samo eno reko, Jordan, ki je bogata za zgodovino, ki pa ima bolj malo vode. Področje Izraela je bogato z arheološkega pogleda, ima pa malo naravnih virov. Edini naravni vir, ki smo ga odkrili, so človeški viri. Izrael predstavlja primer države, kjer je narod bolj obogatil zemljo, kot je zemlja obogatila ljudi. Kaže zavezo ljudi, ki so skupaj z dosežki visoke tehnologije prisilili puščavo, da se uda, da zacveti prestali smo sedem vojn in v vseh teh vojnah smo zmagali. Ampak ko se je izkazalo, da bi mir bil mogoč, smo vso osvojeno zemljo vrnili Egiptu in pa Jordaniji. Začeli smo z mirovnim procesom z palestinci in na ta način je bila vzpostavljena palestinska oblast. Potem smo evakuirali Gazo. Podrli smo 22 naseli. In prebivalce Izraela vrnili nazaj na izraelsko ozemlje. In to je predstavljalo priložnost za palestince, da izgradijo neodvisno in mirno enoto. Nažalost pa so palestinci to ozemlje spremenili v teroristično oporišče ne vemo zakaj in s kakšnim namenom. Vemo pa, da je to postala ovira v mirovnem procesu. Izrael je otok, otok v razburkanem oceanu. Braniti moramo naš otok in poskrbeti za to, da se bo morje umirilo. Nekateri menijo, da bo ta postopek trajal generacije. Ampak Evropa je dokazala, da lahko veliko dosežeš v šestih letih. Živimo v novem obdobju, kjer se vse odvija zelo hitro. Potujemo z hitrostjo letal in ne več z hitrostjo koči. Zato mislim, da bi lahko tudi mir dosegli v razmeroma kratkem času mirovni proces z palestinci se je že pričel in zedinili smo se tudi že glede rešitve. Rešitev temelji na načelu dveh držav za dva naroda. Pri tem mislim na arabsko državo, Palestino, judovsko državo, Izrael, ki boste živeli v miru, varnosti in gospodarskem sodelovanju. Preostala sporna vprašanja pa morajo biti predmet pogajanj. Mir za Izrael ni le strateška izbira, je tudi moralna zaveza, ki izvira iz globin naše preteklosti, ki izhaja iz naše dediščine. Naša dediščina obsoja suženstvo in označuje vse ljudi za enakovredne. Naša dediščina nas zavezuje k boju za mir. Skupaj z Jicakom Rabinom, ki je bil umrjen, sva položila temelje za mir z palestinci. Zdaj pa je čas, da se ta proces nadaljuje. Čas je, da ponovno zaženemo mirovni proces. Sodelovati moramo z palestinsko oblastjo, podpreti moramo gospodarstvo Palestine in doseči mir. Oblikovane, že, oblikovane je bila že varnostna služba Palestine. Vi in američani ste poskrbeli za ustrezno izobrazbo in usposabljanje teh enot. Sedaj pa moramo sodelovati, da bi preprečili teroristične napade in kriminal. Dame in gospodje, v miru želimo živeti z vsemi državami Bližnjega vzhoda. V kratkem bo oblikovana nova izraelska vlada. To predstavlja priložnost za ponovn zagon mirovnih pogajanj. Na ta način lahko uresničimo rešitev dveh držav. Nobene druge rešitve ni ne za palestince, ne za nas. To ni le tisto, kar želimo. To je tudi poziv stvarnosti. Jordanija, Izrael in Palestina se nahajajo v podobni situaciji. Terorizem jim grozi in sicer vsake državi posebej, pa tudi vsem trem skupaj. Zaradi te kolektivne nevarnosti potrebujemo kolektivno varnost. Zelo spoštujem kralja Jordanije. Kot njegov oče je tudi ta kralj dokazal, da je pogumno zavezan miru. Predsednika palestinske oblasti Mahmuda Abasa poznam že dolga leta obsoja terorizem in je pravi zaveznik v boju za mir. Evropa je bila in ostaja glavni partner pri boju za mir in v boju proti terorizmu. Naslednji teden bo Izrael obiskal predsednik Obama je dobrodošel in visoko cenjen gost. Podpira našo varnost in zavezan je miru. Veseli smo, da Združene države Amerike in Evropa sodelujeta v boju za mir in v boju proti terorizmu. Največja nevarnost Za mir na svetu je trenutna iranska oblast. Gre za diktatorstvo, zastrto z tančico vere. Nihče ne grozi Iranu. Iran grozi drugim. Ogrožen neodvisnost arabskih držav grozi obstoju Izraela. Dostavlja orožje številnim državam zato, da bi spodkopal njihovo stabilnost. Zanikajo holokaust, pozivajo k novemu holokaustu. Želijo izgraditi jedrsko orožje, ampak krati to zanikajo. Jedrska bomba v rokah neodvisnega režima predstavlja veliko nevarnost za vse svet. Evropska unija in ZDA sta se odločili, da vzpostavita politiko za preprečitev razvoja jedrskega orožja v Iranu. Povsem pravilno ste se odločili, da sprejmete gospodarske sankcije. jasno ste povedali, da če se Iran ne bo odzval, bodo sledili drugi ukrepi. Poleg jedrske bombe Iran izdeluje tudi rakete dolgega dometa z jedrskimi konicami. Te rakete bi lahko dosegle tudi Evropo. Poleg tega menim, da je potrebno nadzorovati proizvodnjo obogatenega urana. Potrebno pa je izvajati nadzor tudi nad proizvodnjo raket, ki imajo jedrske konice. Kamene je dejal, da vera prepoveduje proizvodnjo in uporabo jedrskega orožja. Zakaj torej potrebujejo izstrelke, ki bi lahko nosili jedrske konice? Med konferenco v Helsinkih leta 1975 so ZDA na dnevni red uvrstile vprašanje človekovih pravic v Sovjetski zvezi. To je bila presenetljiva poteza, hkrati pa tudi učinkovita poteza. To je pokazalo, da so moralni pomisleki ravno tako pomembni kot diplomatska dejanja. Danes bi morali podobno storiti v primeru Irana. Jasno se je potrebno upreti kršitvam človekovih pravic strani iranskega režima. Upreti se je potrebno režimu, ki ljudi obeša ne, da bi predtem imeli možnost, da se zagovarjajo na sodišču, ki novinarje zapira brez predhodnega sodnega postopka, ki strelja v mirne protestnike, ne da bi spoštoval njihova življenja. Potrebno se je boriti proti režimu, ki ne spoštuje žensk. namesto da bi dobiček, ki ga prinaša nafta, delili z lastnim narodom, ta sredstva uporabljajo za teroristična dejanja, ki ogrožajo ljudi povsod po svetu. Obogaten uran še povečuje število revnih otrok. Potrebno je podpreti iranski narod v boju za svobodo, v boju proti revščini. Kmalu bodo potekale volitve v Iranu. A je tole, ne smejo dobiti možnosti, da ponaredijo rezultate teh volitev. Ljudje morajo imeti možnost, da povedo svoje mnenje. Pri tem bo vloga Evropske unije še kako pomembna. Le tako bo iranski narod vedel, da jim svet ni obrnil hrbta. Trenutni voditelji Irana kršijo listino Združenih narodov, ki obsoja nasilje in pa kršitve človekovih pravic. Kljub temu pa jim Združeni narodi omogočajo, da izrabljajo instrumente ki jih leta zagotavlja. Iran podpira terorizem povsod po svetu. Podaljšana roka Irana, Hezbola, izvaja teroristične napade in ogroža stabilnost celotne regije. Dragi prijatelji, zgodovinski sporazum Sykes-Picot med Francijo in Anglijo je vodil v rojstvo modernega Libanona. večkulturne države, v kateri muslimani, kristijani in druzi živijo skupaj v miru. Danes Hezbola, ki jo podpira Iran, uničuje Libanon. Hezbola je teroristična organizacija, ne pa politično gibanje. Zbirajo izstrelke, radi pritisnejo na sprožilec izstrelke skrivajo v mirnih krajih in vaseh. In s tem te kraje in vasi spreminjajo v vojne cilje. Hezbola Libanon deli v političnem, verskem in etničnem pogledu. Državo Cipres je spremenila v državo puste zemlje. Hezbola je država znotraj države. imajo zasebno vojsko poleg nacionalne vojske. Pošiljajo svoje vojake, ki podpirajo masakr krvavega diktatorja v Siriji, ne da bi pri tem imeli podporo svoje vlade. Nedavno je Hezbola organizirala 20 terorističnih napadov posod po svetu, v Indiji, na Tajskem, v Gruziji, v Južnji Afriki, ZDA, Egiptu, Grčiji, in druge. Pretekli mesec je vlada Bolgarije, ki je članica Evropske unije, poročala, da je ugotovila, da je teroristični napad v Burgasu izvedla organizacija Hezbola. Umrlo je pet izraelskih turistov in en bolgarski državljan. Cipr je pred kratkim aretiral terorista Hezbole, ki je načrtoval teroristični napad. Spoštovani poslanci, pozivamo vas, da terorizmu rečete terorizem. Rešite Libanon pred teroristično norijo. Rešite sirski narod pred podaljšano roko Irana. Rešite svoje državljane in naše državljane pred Hezbolom mednarodna skupnost mora označiti Hezbolo za teroristično organizacijo, ker so turisti, teroristična organizacija. Danes terorizem presega svoje nekdanje omejitve. Pred nedavnim so teroristi poskušali prevzeti mali. Če bi jim uspelo, bi močno ogrozili prizadevanja afriškega kontinenta, da preseže svojo preteklost. Močno upamo, da bi Afričanom uspelo izgraditi novo gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju, kot v Evropi. Svoboden svet ne more zgolj mirno opazovati, kako teror skuša, tako se teror skuša porastiti enega dela sveta. Ne moremo dovoliti nadaljnih masakrov, kot recimo v primeru Sirije. Asad je na skrivaj izgradil jedrsko skladišče in pa skladišče kemičnega orožja. Jedrsko skladišče je bilo pravočasno uničeno, skladišče kemičnega orožja pa ostaja v njegovih rokah in predstavlja veliko nevarnost za vse prebivalce Sirije, za celotno regijo in celo za Evropo. Najti moramo rešitev in preprečiti, da bi kemično orožje zašlo v napačne roke. Najboljša rešitev za tragedijo v Siriji, bi bila ukrepitev Arabske lige. Sirija je namreč članica lete in ta bi morala poseči v situacijo v Siriji. Poseg zahodnih sil bi bil označen za poseg tujcev. Arabska liga bi morala oblikovati začasno vlado v Siriji, zaustaviti poboje in preprečiti, da se Sirija razpade. Združeni narodi bi morali podpreti Arabsko ligo in poskrbeti za ustanovitev modrih čelad. Dragi prijatelji, pred 18 leti sem prišel v Brusel, da bi podpisal pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Izraelom. Vesel sem, da je resič, resničnost presegla moja pričakovanja. Pridružitveni sporazum je postal partnerstvo in k malu je partnerstvo postalo prijateljstvo. Na teh trdnih temeljih predlagam, da Evropska unija in Izrael sodelujeta, pri zagotavljanju stabilnosti in blaginje na Bližnjem vzhodu in pri razvoju sveta kot takšnega. Izrael pogosto označujejo kot narod v povojih. Mislim, da je celoten Bližnji vzhod oziroma da lahko celoten Bližnji vzhod postane regija v povojih. Z visoko tehnologijo bi lahko v tej regiji uspešno izkorenili revščino. Izrael je majhen in to skušamo izkoristiti. Ugotovili smo, da lahko male države veliko storijo. Danes skušamo izgraditi socialni model, ki bo premustil razkorak, ki obstaja med bogatejšimi in revnejšimi. Socialne razlike predstavljajo veliko težavo za vse, za bogate in revne. Skušamo najti nove načine, da premustimo ta razkorak. Skušamo poskrbeti za demokratizacijo zdravja, izobraževanja, komunikacije in z znižanjem stroškov hrane in prebivališč. To je zelo pomembno, predvsem za mlade. Lepo je biti mlad, hkrati pa zato potrebuješ tudi veliko sredstev. Želimo izboljšati človeška življenja. Vsem želimo zagotoviti svobodno izvero, izbiro, ko gre za način življenja. In to skušamo storiti tako, da razvozlamo skrivnosti naših možganov. Možgani so namreč najmočnejši instrument na svetu. Uspelo nam je že izgraditi umetne možgane, kljub temu pa še zmeraj ne razumemo dovolj dobro, kako možgani delujejo. Torej smo pravzaprav tujci, sami sebi. Če bomo razumeli delovanje naših možganov, bomo lahko prijazni sami do sebe in do naših sodržavljanov. Vesel sem, da je to prizadevanje postalo nova prednostna naloga v sodelovanju med našimi vladami, nevladnimi organizacijami in v sodelovanju med posamezniki. Naš globalni svet nima globalne vlade. Zaradi tega ga je skoraj da nemogoče upravljati. Najti moramo alternativo. Verjamem, da bi moralo prihodno upravljanje sveta temeljiti na treh stebrih. Nacionalne vlade morajo biti še naprej zadolžene za upravljanje lastne države. Globalna podjetja morajo vlagati v raziskave in razvoj. Posamezniki pa morajo imeti možnost, da upravljajo sami sabo, pri tem pa morajo razumeti, kako delujejo možgani. Znanost danes lahko pove veliko več kot politika. Znanost je univerzalna in ne pozna meja. Vojske ne morejo zmagati nad znanjem. Policija ne more pripreti znanosti. Mislim, da lahko z znanstveno pomočjo pomagamo državam v razvoju, da najdejo pot iz revščine. Globalna podjetja, ki bodo temeljila na znanosti, lahko pomagajo spremeniti svet. Globalizacija lahko zaustavi rasizem, lahko ukrepi posameznika. Globalna podjetja ne morejo usiljevati svoje volje ljudem. Naspro, ravno nasprotno, spoštovati morajo želje svojih potrošnikov. Zagotovijo lahko znanstveno znanje, ki bo omogočilo rast. Pomagajo lahko mladim, da najdejo delovna mesta, ki bodo za nje ustrezna. To je najboljša pomoč, ki jo lahko zagotovimo mladim. Ki jo lahko zagotovimo mladim generaciji v arabskem svetu. To je naš predlog za odziv na izzive današnjega sveta. Predlagam skupen projekt med Evropsko unijo, nacionalnimi vladami in globalnimi podjetji da bi se lahko uspešno soočili z temi izzivi. Dame in gospodje, vem, da bo potrebna vaša podpora, podpora Evropskega parlamenta. Ampak naj kar računam na vašo podporo, naj računam na vaše razumevanje. Za združitvijo evropske modrosti in izraelskih izkušenj bi lahko presegli izzive prihodnosti. Soočiti se moramo z pomankanjem globalnega upravljanja. Okrepiti moramo tesno sodelovanje med vladami in globalnimi podjetji. Soočiti se moramo z grožnjami, ki spodkopavajo vrednote, za katere se zauzemamo. Proti terorizmu se moramo boriti, kadar je to le mogoče. Predsednik Šulc Spoštovani poslanci, Žan Moni, oče Evropske unije, je nekoč dejal, vsi smo ambiciozni. Vprašanje je le, ali smo ambiciozni zaradi samih sebe ali pa smo ambiciozni zato, da bi kaj dosegli. In prišel je čas, da poskrbimo za spremembe. Zapomnimo si, da smo lahko da smo le tako pomembni, kolikor je pomemben cilj, ki mu služimo. Izzivi pred nami so izjemno veliki. Ampak kdo bi se lahko bolje soočil z nemogočim kot dva čudeža, ki sem jo že omenil? Združimo moči. Evropska unija in Izrael. izpolnimo nalogo, ki nam jo zadaja naša dediščina. Z besedami mojih prednikov rešimo svet, tikumolan. Z besedami Žana Moneja poskrbimo za konkretna dejanja. Sodelujemo za boljši bližnji vzhod, za Evropo usmerjeno v prihodnost. borimo se za vrednote miru, demokracije in človekovih pravic. Presežimo vse uvire, soočimo se z novimi izzivi. Bodimo raje služabniki prihodnosti kot voditelji preteklosti. Prijatelji, ko gledam v prihodnost prijateljstva med Izraelom in Evropsko unijo, me navdaja upanje in odločnost z roko v roki bomo izgradili boljši jutri za generacijo prihodnosti. Hvala lepa in šalom. Hvala lepa, gospe in gospodje, za čast, ki ste jo izkazali predsedniku Peresu. Hvala tudi vam, gospod predsednik, za vaše besede. Mislim, da poziv, ki ste ga naslovili na nas, ne bo šel mimo neslišan. V sodelovanju med državo Izraelom, med izraelskim narodom in med narodi Evrope, da bo zaznamovan s tem, kar ste vi povedali, da bo tu spoštovanje med posamezniki in da bo veljalo spoštovanje človekovih pravic za vse v Evropi, v Izraelu in v Palestini. In to velja v vseh krajih sveta. Hvala lepa.